εκθέσεων σύντομα, ξεκινώντας από την έκθεση της... Ζελό, να χύτρο, μπορούμε prešli na naslednje poročilo in sicer na poročilo gospe Lunaček, ki je o homofobiji. Poročevalka besede je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoča spoštovani komisar, dragi kolegi, nisem prečakovala, da bom prejela v zadnjem tednu ogromno elektronskih poročil. Veste, koliko je bilo več kot 40 tisoč, ki sem jih prejela in vsi so imeli naslov zadevi ne temu poročilu. Um, Podobno je bilo tudi na spletni strani. Ne vem, od koga je to prihajalo, morda je šlo za naključje ali pa ne. Takšen odpor do tega poročila, ki pravzaprav govori o pravici ljudi, da lahko ljubijo in živijo svoje življenje brez strahu, tega nisem pričakovala. In prav zredi tega bi eh, želela svojo predstavitev tega poročila začeti s tem, da najprej naslovim tiste med vami, ki ste tukaj, ki ste občutili ta odpor do poročila. Rada bi vas namreč vprašala, ali bi želeli, da vaša hči ali vaš sin, vaš brat, vaša sestra se boji. Uh, da se boji sprehoditi z roko v roki svojo ljubljeno osebo po ulici, bi si želeli, da naj se bojijo, da bi recimo svojim delovnim kolegom, da recimo v ponedeljek zjutraj povedo, s kom so šli v kino v soboto. Želite, da bi se vaši prijatelji bali in vam ne povedali, da so se zaljubili v žensko ali v moškega? Najbrž ne. Najbrž bi rekli svojim prijateljem, prosim, govori z mano, zakaj se bojiš. No in prav o tem govorite v poročilo. Želimo namreč zagotoviti, da lezbike, homoseksualci, biseksualci, transseksualci in interseksualci lahko v Evropski uniji živijo svoje življenje brez strahu, brez eh, diskriminacije, da so spoštovani tako v svojem zasebnem kot v javnem življenju, kot državljani naše skupne Evropske unije. Tukaj potem takem, da govorimo o nekih posebnih pravicah, ki so bile omenjene v mojih elektronskih sporočilih, ki ste jih najbrž prejeli tudi sami. Ne, ne gre za posebne spravice, ne gre za neke privilegije, kje pa. To poročilo ne zahteva posebnih pravic. Vsakega bi pozvala v tej dvorani, da omeni le eno pravico, ki je omenjena v tem poročilu, ki bi vnašala privilegije lezbikam, homoseksualcem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem. Sploh, če to primerjamo eh, s tistimi pravicami, ki jih imajo eh, Romi, eh, invalidne osebe. Vsak ima pravico, da se izobražuje, ne da bi bil trpinčen, da na homo, homoseksualnost ne gledajo recimo kot na duševno bolezen, da ima vsak pravico deliti svoje življenje s komor hoče. Naša eh, Evropska unija ima eh, strategijo eh, za vključevanje Romov, za vključevanje invalidnih oseb. Evropska, ta parlament je že večkrat prosil komisijo, da predstavi časovni načrt za boj proti homofobiji. Tega komisija ni naredila, zato je naš odbor to zahtevo, zaradi tega, ker vemo, da je situacija slaba agencija za um, eh, temeljne pravice je je, je izvedla posebno anketo, ki je pokazala, da se 60 odstotkov oseb LGBTI boji hoditi z roko roko po ulici, da jih je veliko diskriminiranih in da je, eh, jih je kar 25 odstotkov bilo napadanih v zadnjih štirih letih. To je homofobija, to je rezultat homofobije in tega ne smemo več v Evropi tolerirati. Toliko med uh, nami ki so eh, lezbike, homoseksualci, biseksualci, transseksualci in interseksualci predolgo časa že živijo v strahu. To moramo nasloviti in vi morate povedati tudi v svojih državah članicah, da je treba nekaj storiti v zvezi, zvezi s tem. Ampak tukaj ne gremo na področje pristojnosti držav članic. To je zelo jasno v petem odstavku. Gre za uh, celostno politiko, ki uh, se uh, dotika pristojnosti agencij in Evropske unije. Ampak v zvezi s tem moramo delovati. To poročilo naslavlja komisijo in tudi nam eh, znotraj naše eh, kampanje pred volitvami moramo povedati, da moramo poskrbeti, da tiste osebe, ki jih napadajo zaradi tega, ker so lezbike ali homoseksualci, bodo šli na policijo in tam jih bodo policisti razumeli, bodo razumeli, kakšna je njihova država in potem jih ne bodo več nadlegovali. Poskrbeti je treba tudi, da v šolah v državah članicah, eh, govorijo in uporabljajo najboljše prakse. Eh, povedati morajo, da je na naši celini, eh, so tudi takšne družine, kjer najdemo lezbike in homoseksualce in teh ne bi smeli diskriminirati. Najlepša hvala, gospa Lunoček. Kot si lahko predstavljate, je kar nekaj. Um, ehm, prošen za, uh, za govore med pritegnimo pozornost. Prva oseba, ki bo spregovorila, gospa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 Eh, deli javno mnenje, tudi eh, jutrišnje glasovanje bo pokazalo, da je to razdelilo na sama. Bom jutri glasovala za prvi predlog sprememb, ki predstavlja alternativno rešitev. To je volja mojih voljivcev. Sama zagovorjam doktrino temeljnih pravic v Evropski uniji. Zato bom podprla komisijo, parlament in države članice, ki naj delajo za to, da se bodo izvajale Eh, temeljne pravice in svoboščine za vse državljane. Podprla bom izvajanje temeljnih pravic in vzpostavljanje ravnotežja med pravicami in priložnostmi ter pravicami. Cashman. Cashman. Gospa predsedujoča. Tukaj ne govorimo o tem, da eh, lezbekam, homoseksualcem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem nudimo več pravic. Gre za enakopravitnost kot civilizirana družba moramo eh, gledati, kako obravnavamo naše manjšine. In na tem področju kar 21 držav članic Evropske unije ne dela dovolj. Zaradi tega moramo narediti nekaj glede sovraštva in diskriminacije. Nekaj takega je groznega v našem stoletju. Zakaj ne bi smele te osebe imeti enakih pravic? Ne govorimo o preferencialnih pravicah, ampak enakih pravicah. Naj končam z naslednjim. Moji voljivci pričakujejo, da bom načelen, pogumen, da bom naredil pravo, zato bom glasoval za to poročilo, zaradi tega, ker kot družba predstavljamo enakovredne in civilizirane ljudi. Mar ne? Zato prosim parlament, da ne zavržejo tistega, za kar so se borile generacije in se še naprej borimo. Bilbao. Hvala, gospa predsednica. Podprla bom ta načrt za zaščito temeljnih pravic in človekovih pravic evropejke in evropejce, ki so ogroženi. Polovica populacije LGBT je bila v, v lanskem letu uh, žrtev napadov in le 10 odstotkov žrtev dejansko prijavi to policiji. In tu gre za temeljne pravice, ki jih je treba zavarovati. Evropske institucije morajo tu imeti vodstveno vlogo. Uh, ravno sedaj, ko konzervativne uh, sile želijo uh, to preprečiti. Mislim, da uh, moramo to obravnavati v današnjem kontekstu in zato moramo zavarovati vse svoboščine, ki se ogrožajo. Le tako bomo zagotovili svobodo za vse nas. Je bil bal. Najlepša hvala. Señora presidente, comisario. Vesel sem, da je to poročilo sedaj na plenarnem zasedanju tu. Gre za pomembno poročilo za, za boru proti homofobiji. To poročilu mora države članice prisiliti k temu, da se aktivno lotijo boja proti diskriminaciji oseb LGBT. Določene države članice, Hrvaška in Portugalska, eh, so z referendumi kaznovali to vrstne skupnosti. O pravicah se ne voli, to so pravice in ob tej priložnosti bi se zahvalil kolegici Lunaček, ki je pripravila to odlično poročilo. Najlepša hvala. Ali imate postopkovno? Gospa Morvaj, ali lahko obrazložite? Seveda lahko to obrazložim in to pravzaprav počnem. Modri kartonček, kakšna je vaša politika glede tega in kaj je pravi poslovnik v zvezi z modrim kartončkom? Sama sem dvignila svoj kartonček dva govornika nazaj. Videli ste me, vaši pomočniki ste me, so me videli, pa ste me prav spregledali. Naj vam obrazložim. Poprej sem povedala, da bomo najprej prisluhnili tistim, ki prosijo besede, besedo znotraj um, pritegnimo prizornost. In prosim vas, da uh, ne uporabljate modrega kartončka, zato da imamo vendarle to razpravo. Tako da seveda lahko prosite za besedo znotraj eh, postopka pritegnimo pozornost, modri kartončki pa odpadejo. Sedaj pa predajam besedo gospodu Kelju lutron ní é sean céadú ar gcuireann mé ag plé an ábhar seo sa fad. O tej temi ne razpravljamo prvič, po vsej verjetnosti tudi ne bo zadnjič. Pogosto v četrtek popovdne razpravljamo o tem, kar se dogaja v drugih državah, še posebej takrat govorimo o odnosu, ki ga imajo do te teme v Ruski federaciji, v Afriki. In seveda imamo pravico in pravijo, da to počnemo, vendar pa moramo biti previdni zaradi tega, ker moramo sami nuditi enakopravnost vsem v Evropskem parlamentu in v državah članicah, kot so povedali že pred menoj. spoštovati moramo te osebe. Sam sem uh, športnik, zato sem velik, uh, da je uh, veliko nogometašev povedalo, kaj si misli o tej temi in tudi drugi športniki so to povedali. Pomembno, da vsi to sprememo. Po tej poti moramo iti sicer počasi, ampak enakopravnost moramo nuditi vsem. Najlepša hvala. Hvala. Najprej hvala Ulrika za tvoje pogumno poročilo, ki je prišlo na naše mize v pravem trenutku. Ne gre za človekove pravice, ne gre za posebne pravice, kot si povdarila. Gre za to, da je spoš treba spoštovati pravilo, da so vsi ljudje med seboj enake. In mislim, da je to poročilo pomemben prispevek za civilizacijski razvoj tudi na tem področju. Podpiram poročilo, ker se zauzema proti diskriminaciji ljudi, ki drugače živijo. Naprimer, kot dva, moška, dve, ženski ali drugače. Ta diskriminacija se mora nehati. Podpiram poročilo, kajti eh, obsoja sovražni go govor na, eh, upirjen v določene eh, ljudi. Eh, ljudi, ki želijo živeti normalno, tako kot vsakdo, tako kot vsi ostali, tudi ti ljudje želijo živeti svoje življenje, ne da bi jih stalno kdo ogrožal. Mislim, da to poročilo povdarja, da je treba spoštovati dostojanstvo človeka in zato um, Ulrike še enkrat najlepša hvala in borili se bomo še naprej. Hvala, gospa Morganti. In questa aula credo che nessuno. Mislim, da nikogar ni tukaj, ki bi zagovarjal kakršnokoli obliko diskriminacije. In to bi moralo veljati tudi za tako imenovano pozitivno diskriminacijo, zaradi tega, ker tudi to je diskriminacija in torej nespremljiva. Čisto odkrito ne razumem, zakaj bi morali lezbikam, eh, homoseksualcem, biseksualcem, transseksualcem, interseksualcem nudili posebne pravice, eh, zaradi tega, ker enakopravnost velja za vse brez diskriminacije, ne v eno, ne v drugo smer to poročile, poročilo torej useljuje Eh, nekaj in kaže, da bi morala komisija eh, prioritetno eh, prepoznati zakonsko zvezo med homoseksualci. Kot sem že večkrat povedal, poroka je le tista, ki združuje osebe različnih spolov. O tem govori tudi etimološki izvor te besede. Zato kolegi, ki ste proti diskriminaciji, prosim, glasujte za alternativno rešitev, ki se sem jo predlagal v na, omenu naše skupine. Tako bomo dejansko nudili poravico vsem, ne le homoseksualnemu lobiju, ki je v tem parlamentu zelo aktiven. Mecola. Najlepša hvala. To poročilo pošilja jasno sporočilo naši družbi, pravi, da eh, diskriminacija LGBTI ni spremljiva tako sem v zadnjih mesecih s kolegico Lunačkovo govorila o tej temi, sva imeli različne razprave, na podlagi katerih smo lahko pripravili uravnoteženo sporočilo, na katerega smo lahko ponosni vsi. Gre za poročilo, ki je skladno z načelom subsidijarnosti in eh, ne eh, načenja pravice držav članic, da eh, pripravijo zakonodajo, ki je v njihovi pristojnosti. Tega to poročilo ne počne, ne uvaja nove zakonodaje. Nobena država ne bo prisiljena sprejeti zakonodaje o družinskih razmerih. Pomembno je, da eh, pa eh, zagotovimo nediskriminacijo, ta poročilo ne bo spremenilo našega načina življenja, bo pa vzpostavilo pot k uh, kakovosti življenja za vse. Uh, obstajajo osebe, ki govorijo, da uh, obstaja diskriminacija z uprte osebe. Zato prosimo komisijo, da pripravi časovni načrt za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Na koncu bi še želela povedati, da prosim, da vsi glasujete za to poročilo. Borselino. Kolega Borselino. Gospa Borselino, očitno je ni najlepša hvala gospa predsedujoča naše evropsko sodelovanje temelji na svobodi demokraciji in spoštovanju tega pa vendar nove raziskave kažejo da homoseksualci v evropi uh, trpijo zaradi eh, trpinčenja na delovnem mestu in podobno kar nekaj doživlja tudi napade v javnosti. Zato je skrajni čas, da tako svet kot komisija naredita svoje in stopita v boj proti vsem oblikam diskriminacije. Že desetkrat smo prosili za celostno zakonodajo, ki bi omogočila boj proti homofobiji pri nas. Zato pozivam komisijo, da sodeluje z državami članicami in pripravi nov akcijski načrt, ki naj privede do raznih pobud. Komisija bi morala poskrbeti, da bodo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 V tej razpravi se je več oseb poglasilo in vsi so govorili o Evropski uniji kot o nekem prostoru svobode, enakosti in boja proti diskriminaciji. To so naše ideje, naše misli. Morda vsi mislite, da bi to moralo biti tako, da če se gledate prakso, potem vidite, da je pravzaprav posebno nasprotno in to lahko vidimo zlasti ko gre za državljane več držav članic. Torej, ni res, da ni diskriminacije v Evropski uniji. Ni res, da je Evropska unija nam pokazala pravo pot za boj proti diskriminaciji. Oglejte si recimo situacijo žensk, ki delajo pri multinacionalkah. Oglejte si ljudi, ki delajo v državi gospe Lunaček pri nas nekdo, ki opravlja neko delo, zasluži 250 evrov, v Avstriji, v Nemčiji pa desetkrat več za isto delo in bo tudi veliko bolj zaščiten pri svojem delu. In eh, morali bi se boriti tudi proti takšni diskriminaciji Evropske unije. Murphy. Thank you, President. Uh, like the other MEPs, I have been in... Hvala. Tudi sam sem dobil ogromno elektronske pošte, da gre za napad na svoboda govora, kaj ti uh, obsoja homofobijo. To je res zelo ironično, kaj ti na Irskem imate sedaj pravi napad na svobodo govora. Uh, javna te, radiotelevizija je cenzurirala nekega politika, zato ker je govoril o tem in plačala je. Uh, tudi očkodnino tistim, ki, ki so obtoženi homofobije. Torej, dejansko je za napad desničarskih sil na Irskem, ki želijo preko televizije cenzurirati debato o morebitnem referendumu o istospolnih uh, spolih. Ko je John Water dejal, da, gre, da so istospolni uh, zakoni neke vrste ironija, je to homofobija. To so vse primeri homofobije. In se, borijo se proti istospolnim zakonom in to je homofobija. Eh, in dejansko nam res želijo zagreniti življenje. Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hvala. Naša družba temelji na vrednota človeškega dostojanstva, enakosti in spoštovanja človekovih pravic. Državljani moje države se strinjajo s temi vrednotami in skupno razvijajo skupnost in temelj te skupnosti je družina. Med sabo se spoštujejo, prav tako pa spoštujejo demokracijo in svobodo, ponosni so na svoje tradicije in vrednote in ne potrebujejo, ni in treba nikogar diskriminirati, zato niso homofobni. Lahko zagotovim gospeljuna, če uh, da naša država, da naše države vaše počino ne zadeva. Gospodžo predsednice, gospa predsedujoča kot krščanski demokrat sem seveda za to da se spoštuje dostojanstvo vsakega človeškega bitja zato ne smemo imeti tolerance do homofobije vendar ko slišim kolega iz španije ki kritizira referendum o zakonu na hrvaškem kjer sta dve tretjini prebivalstva ki so šli na referendum uh, glasovali za takšno definicijo zakona Eh, res namen te razprave, da, da, da zavarujemo človeško dostojanstvo ali pa gre za ideološko razpravo pred evropskimi volitvami. Preko parlamenta ne boste spremenili te ustane definicije zakona na Hrvaškem, ki ni ogrozila nikogaršnih pravic. Spomnimo se morda celo tega, da celo uh, papež Frančišek uh, pod podprl to definicijo uh, zakona in celo uh, eh, gej časopisi so uh, torej ga uh, podprli pri tem in mislim, da ne bi smeli o tem govoriti v, v, v parlamentu. Borzan, izvolite. Dragi kolegice, Dragi kolegi in kolegice. Danes smo dobili res veliko mailov glede tega poročila in napačno trdijo, da želimo dati posebne pravice skupnosti LGBTI. Ne gre za posebne pravice, temveč za to, da tem osebam omogočimo njihove osnovne človekove pravice. Osebe LGBTI so premed diskriminacijo v svojem vsakodnevnem uh, življenju in eh, vsaka četrta oseba je eh, napadena in le 22 odstotkov je dejansko prijavil to policiji. To je sramota in mislim, da moramo zagotoviti enakopravnost vseh eh, članov družbe in to je nekaj, kar je treba učiti v šoli, v družini in tako naprej. In izobraževalni program, ki Eh, se izvaja v moji državi, je pozitiven. Učenci pravijo, da se vedno bolj zavedajo svojih odgovornosti in pravic v skupnosti. Vendar pred nami je še veliko dela, zato moramo spodbuditi to poročilo glede na človeške in evropske vrednote. Eh. Gospod Borzan, hvala vsem za vaše prispevke. In sedaj bom dala besedo komisarju Andreju. Izvolite. <clears throat> Eh. gospa predsedujoča spoštovani člani hvala poročevalki gospe lunacek za to celovito poročilo homofobija in transfobija sta eh, kršitev človekovih pravic in sta neskladni z evropskimi vrednotami, na katerih temelji Evropska unija. Komisija se zaveda težav, s katerimi se sooča skupnost LGBTI, vključno z diskriminacijo, eh, nasiljem in nadlegovanjem in ponavlja svojo zavezo k, eh, eh, k boju proti te diskriminacije v okviru svojih pristojnosti. Vendar pa je večina dela v pristojnosti držav članic, kar zadeva najbolj učinkovito ukrepanje na evropski ravni se komisija zauzema za ciljani pristop, ki naj da konkretne rezultate. Moramo dati pravno varstvo in varstvo žrtvam tovrstnih kaznevih dejanj. To bo neposredno koristilo LGBTI skupnosti, bolj kot pa to, da pripravlja nekakšen roadmap. Komisija spremlja izvajanje Eh, zakonodaje za osebe LGBTI v državah članicah. Recimo tu gre za direktivo o zaposlovanju ali za direktivo o žrtvah kaznevih dejanj. Tu gre za konkretne ukrepe, ki morajo koristiti tudi skupnosti LGBTI. Tako lahko dejansko nekaj spremenimo. Poleg tega v tem predlogu, da imam v predlogu direktive enakopravne obravnave, želimo uh, razširiti Um, e, e, enako obravnava v skladu s členom 19 pogodbe. Torej, da razširimo izvajanje tega načela enake obravnave na delovnem mestu pri dostopu do storitev socialnega varstva in izobraževanja. Nadalje, aktivna politika za LGBTI vključuje tudi to, da komisija sodeluje z državami članicami v boju proti diskriminaciji. Uh, in komisija nudi na voljo finančno pomoč in tudi izmenjava med sebojnih izkušenj. Poleg tega tudi finančno uh, pomagamo nevladnim organizacijam in bomo tako delali tudi v prihodnosti. To, da nekdo nima eh, dostopa do zdravstvenih storitev je pogosto posledica stigme in diskriminacije. Uh, in pomeni tudi neenakost pri dostopu do zdravja za skupnost LGBTI. Komisija je zato v portalu za boj proti neenakosti na področju zdravja vključila tudi to področje. In zato je torej komisija se odločila tudi podpreti eh, dialog znotraj svetovne zdravstvene organizacije, zato da bi eh, uh, uh, transpolnost odstranili seznama bolezni. Komisija bo še naprej države članice eh, opominjala svoje obveznosti eh, glede evropskega pravnega reda na področju boja proti diskriminaciji skupnosti LGBTI znotraj svojih pristojnosti. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, spoštovani poslanci, za vašo podporo eh, našega dela na področju spodbujanja enakosti. In hvala še enkrat pročevalki. Hvala lepa, komisar, gospod komisar. Gospe in gospodje, s tem smo prišli do konca razprave o poročilu gospe Lunaček. O tem bomo glasovali jutri ob pol dvanajstih. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Rošforja o uporabi direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij in bom kar dal takoj besedo gospodu poročevalcu.